In sicer bom govoril o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, eh, konkretno na dveh primerjih, enkrat prošnja iz Belgije, drugič pa eh, predlog iz Irske. V začetku bi hotel opozoriti na to, da je odbor za proračun dobil nalogo, da v tem okviru eh, pregleda, če so izpolnili vsi pogoji za eh, mobilizacijo tega sklada. E, moram reči, da smo zelo dobro sodelovali tudi z odborom za zaposlovanje in e, trudili smo se, da smo upoštevali vse pripombe odbora za zaposlovanje, kar je tudi nujno potrebno, zato ker je to zelo pomembna tema. In eh, mi imamo danes tudi ustno vprašanje v zvezi z to temo. Spoštovane dame in gospodje, vi veste, da ima ta sklad eh, znesek 500 milijard evrov letno in koristi izključno temu, da delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije, pomaga. Mi smo v eh, resoluciji še enkrat čist jasno povedali, da vedno znova preverjamo, da sredstva iz Evropskega socialnega sklada za se uporabljajo in gospod komisar, jaz ustrajam eh, na tem, da vi danes še enkrat eh, poudarite, da to ne bodo plačila iz SFE-ja. In komisija nam je zagotovila, da v prihodnje eh, ne bo skupno obravnavala prošen, temveč da bo vsako prošnjo obravnavala posebej, ker je vsaka prošnja malo drugačna in zato bi lahko, če bi vse en, eh, sočasno obravnavali, lahko prišlo do težav in zato vas prosim, da mi to še danes enkrat potrdite. Eh, tu gre za dva primera. Eh, ta dva primera sta bila uložena 2009, gre za skupen znesek približno 24 milijonov evrov. S tem bi eh, poplačali eh, zgubljena delovna mesta. Tu, kar zadeva Belgijo, gre za 2199 Eh, presežnih delavcev v tekstilni industriji in sicer eh, so to eh, tovarne, ki so bile na meji območji NUC 2. V Limburgu je eden, tu so zahtevali 9,2 milijona evrov, kar pa zadeva Irsko. Pa smo zahtevali še nekaj dodatnih informacij te smo v glavnem že dobili in sicer gre na uh, eh, 2840 presežnih delavcev v podjetju Del Irska in sicer uh, pomoč zahteva 2400 delavcev. Irska pa je zaprosila za sredstva v višini 14,8 milijonov evrov. V odboru za proračun smo o tem razpravljali, dali smo zeleno luč za uporabo sredstev iz tega sklada v obeh primerih. Še enkrat pa opozarjam na svoje uvodne besede, namreč, da bi morala komisija jasno povedati, kakšno je njeno stolišče in povedati, kaj misli o načelnih vprašanjih, kakšni pogoji morajo biti izpolneni, da se lahko dobi eh, subvencije iz tega sklada. Drugače, pa prosim plenom, da se s tem poročilom strinjajo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Böge. Za pet minut ima besedo gospa uh, Pereč. Dom, Hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, eh, komisar odbor za socialne vprašanja je želel vložiti ustno vprašanje eh, v zvezi s tem področjem. To se nanaša na uporabo tega sklada za prilagoditev globalizacijo. V irskem primeru smo se zavedli kontradikcije oziroma težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi takšnega sklada in eh, ni no, v nobenem trenutku eh, pravzaprav odbor za, soci, eh, za zaposlovanje in socialne zadeve ni želel recimo, da prija do, do grožne, da se ne pomaga irskim delovcem, ki so se znašli v zelo težkem, situ, v težki situaciji zaradi selitev proizvodnje in gospodarskih težav. Ko je gospod Barozo 19. septembra objavil eh, znesek 19 milijonov evrov podjetja, podjetjem oziroma eh, odpuščenim delovcem iz tega podjetja del za premostitev teh problemov je to podjetje odkupil eh, Perot Systems in na ta način tudi eh, povečal eh, svoje kotacije na borzi. 23. septembra je komisija eh, tudi dovolila več kot, znesek več kot 54 milijonov za, za to podjetje na Polskem. In Neli Krs in komisar Špidla naj bi odgovorila na vprašanje s tem v zvezi, kajti del naj bi imel celo dva eh, mesta proizvodnje oziroma dve lokaciji za svoje proizvodnje. In vendarle eh, se tam ničesar ni spremenilo z našega vidika, ko ocenjujemo to z vidika učinkov globalizacije. V podjetjih del ni nobena zakonodaja, ko govorimo o pravicah delavcev ali sindikatov spoštovanja spoštovana. Zato smo, je, gre tu za resničen problem imeti evropski por, proračun, ki je potem na koncu uporabljen, eh, torej eh, ko gre za težave tudi financiranja eh, programa oživitve in da je na koncu uporaba proračuna, evropskega proračuna pripeljala do tega paradoksa, eh, namreč, eh, da je prišlo pravzaprav do povečanja donosa na investicije, na drugi strani pa so se irski delavci znašli v enakem položaju kot polski delavci. To prav gotovo ni bila naša filozofija, ko smo zagovarjali ustanovitev tega sklada za prilagoditev globalizaciji. Prav gotovo to ni eh, samo odgovornost komisarja Špidle in mislim, da gre tu za primer, ki nam nalaga, da ocenimo pogoje, v katerih se uporablja sklad za pomoč strategiji eh, velikih podjetij. In to opažamo toliko bolj, zato ker je v tem programu za oživitev gospodarstvu eh, in je ena, en glavnih ukrepov, vodilnih ukrepov, ki so bili objavljeni na področju zaposlovanje, prednost delavcem, ko eh, gre uh, za delovna mesta, ko gre za delavce, ki imajo delovno mesto. In uh, tu se je opozorilo na strategijo tudi v tem primeru podjetja Del. O upoštevanju situacije na teh dveh uh, lokacijah. Uh, in zato menim, da bi vse to moralo pripeljati do pogajanja s, po, s, podjetjem, s podjetjem del, zato da bi se eh, položaj tega podjetja preobrazil, kajti tu so bili spremenjeni v lokacijo, v proizvodno mesto, ki je na eni strani oziroma prvotno eh, proizvajalo eh, druge računalnike, druge proizvode kot eh, sedaj. In eh, v to vrstnih primerjih bi morali imeti pravico do tega, da eh, lahko to obravnavamo bolj dosledno. In eh, Prihodna komisija bo morala zlasti Mario Monti v poslanstvu, ki mi je zaupano, do zauzetja bolj proaktivnega stališča, ko gre za to, kako uporabljamo, kako uporabljamo eh, sredstva skupnosti. Eh, spričo eh, teh eh, situacij, do lahko pride med zaposlenimi in sicer v okviru eh, teh multinacionalnih strategij, ki ne spoštujejo socialnih pravic in pravzaprav pravil delovanja trga. Vladimir Urata, bi začel. Najlepša hvala. Gospod Spidla iz Evropske komisije, pet minut.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 Eh, podporo temu eh, skladu eh, za prilagoditev globalizaciji, zlasti v teh dveh konkretnih primerih računalniške industrije oziroma proizvodnje računalnikov in tekstilnega sektorja. In tu bo priložnost, da se dotaknemo še drugih točk v tem okviru. Eh, na eni strani gre tu za vere financiranje in tu ste nas pomnili, da Evropski socialni sklad ne sme biti edini ver financiranja. Eh, tu je Evropski sklad za prilagoditev globalizacije, ki je v proračunskem smislu poseben instrument in uporablja se ga tudi eh, v okviru v okviru posameznih faz uporabe proračuna in zato je eh, predlog proračunskim agencijam oziroma proračunskim organom za dodeljevanje sredstev poteka na podlagi ocene potreb. Res je, da do sedaj tehnično gledano bil glavni vir financiranja Evropski socialni sklad in tu želim povdariti, da eh, V tehničnem pogledu je to dejansko bilo tako, z drugimi besedami, Evropski socialni sklad oziroma njegova, eh, eh, njegova sredstva. To je tisto, kar je potrebno upoštevati. Drugo, kar ste omenili, pa ni nekaj, kar se nanaša samo na proračun, ampak tudi na sprejemanje odločitev. Komisija daje svoje predloga glede uporabe sklada v ločenih dokumentih komisija razume prednosti eh, takega individualnega pristopa. Kajti to bi tudi zmanjšalo, povsem odpravilo eh, konflikte, možnosti konflikte in eh, tega sklada se tudi ne bi moglo uporabljati in iz njega narediti neke vrste eh, talca. Potrebno pa je imeti na umu kriterije, po katerih bo potrebno, torej potrebno pričakovati pravzaprav porast eh, zahtev in ulog za sredstva na tej podlagi. Kakorkoli že, komisija lahko reče, da eh, boljši eh, pristop, ne glede na tveganje, naprimer tudi tehničnih zapletov in tako dalje. je pristop od primera do primera. In eh, zato eh, mora biti spremljivo, da se spremenijo ukrepi in sicer v okviru naslednjih eh, knjigovodskih obdobij. In mislim, da je to povsem jasno in se jasno nanaša na oba primera. Drugo vprašanje, gospod predsedujoči. Tu je komisija zadovoljna, da je parlament sprejel sklep, da se uporabijo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije za pomoč odpuščenim eh, delavcem, ki so izgubili delo v eh, teh dveh obravnavanih primerih. S tem v zvezi bi imel vprašanje in sicer ali bi bilo možno povezati eh, to eh, vprašanje selitve eh, podjetij in nadzor s strani komisije. Najprej je potrebno povedati, da komisija razume in se tudi zavede negativnih učinkov selitve delavcev in njihovih, eh, njihovih družin, vendar pa ni na komisiji, da posega v proces odločanja samih podjetij in če ne prihaja do kršitev zakonodaje skupnosti. Hkrati naj vas spomnimo, da tudi ne moremo prepri, eh, prepri, eh, preprečevati podjetjem, da sprejemajo svoje odločitve ali pa da jih odlagajo ali pa eh, tudi, da informirajo komisijo v primerih, ko so njihove odločitve pravilne. Res je, da se komisija tudi zaveda, da eh, prihaja do precej velike zaskrbljenosti, kajti dejstvo je, da bi se ta sredstva sklada lahko uporabilo za to, da se pritegne, pritegne naložbe eh, in eh, da gredo te nalož, naložbe nekam drugam. Potrebno je zagotoviti, da bo pomoč in da se tudi vpliva na podjetja, Eh, in da se dejansko pomoč nudi samo nerazvitim področjim, ne pa da se uporablja naprimer na škodo drugih regij. In tudi sama regulativa obravnava ta problem, ko gre naprimer za kohezijski sklad ali pa eh, tudi eh, zato, da se zagotovi, da so investicije realistične in da tudi pomenijo prispeve k trajnostnem, raz, eh, trajnostnemu razvoju. In države morajo v skladu eh, z eh, relevantnim členom tudi zagotoviti to vrstno obravnavo in sicer gre za obdobje petih oziroma treh let, ko gre za srednje velika oziroma majhna podjetja. In ko, ko gre naprimer za strukturo eh, lastništva in tako dalje in eh, spremembe, do katerih eh, prihaja. Vse to lahko tudi ima vpliv in to lahko potem pomeni, da se bo določeno podjetje znašlo v boljšem položaju. Države članice morajo o teh spremembah, o teh dopolnilih in tako dalje obveščati sproti komisijo. Komisija mora obvestiti druge države članice in eh, kar zadeva obdobje 2007-2013, eh, je tu sedaj na voljo še nova regulativa, ki lahko zagotovi, da je postopek, eh, po katerem naprimer se vračajo določena sredstva, če so določene dejavnosti nahajajo v eni državi ali pa se selijo v drugo državo, je, da gre za naprimer točko 40 navodil oziroma usmeritev ki navaja, da je pomoč eh, možna oziroma se lahko odobri eh, samo, eh, če gre za obdobje petih let. In če se pomoč izračuna na podlagi, na podlagi stroškov plač. In zato v tem primeru je potrebno poskrbeti, da to tam tudi ostane in da mora ostati v eh, isti regiji za obdobje petih let od eh, datuma, eh, ko se naprimer nekoga zaposli. In cilj teh določb je, da se izognemo trgovanju z subvencijami in podobno in izbira lokacij podjetij samo na podlagi subvencij, ki se dajo nekje druge. Subvencije so lahko samo eden od dejavnikov, ki vplivajo na to. Tu so tudi še plače, veščine oziroma kvalifikacije, potem eh, tudi davke in tako dalje. In običajno ti igrajo večjo vlogo. Gospe in gospodje, mislim, da je jasno, da ko govorimo o uporabi evropskih sredstev, In to, je, to drži na strateški ravni in tega ni moč osporavati. Naj sklenem in povem, da sredstva, ki so že bila uporabljena ali še bodo v okviru tega sklada za prilagoditev globalizaciji, da se uporablja v prid ljudem, ki so utrpeli škodo posameznih delavcev tako v Belgiji kot na Irskem ali pa tudi v kaki drugi države, evropski državi. In da ta sredstva niso namenjena podjetjem, to je namreč denar, ki naj bo namenjen ljudem, zaposlenim v teh podjetjih. Najlepša hvala, gospod Špidla. Zdaj pa prehajamo na govornike posameznih političnih skupin. E, gospa Morin Šartije. Šah kolega. Gospod predsedujoči, gospod komisar spoštovani kolegi. Tu govorimo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in tu delujemo v interesu zaposlenih, zato da bi lahko postali bolj zaposljivi, ko eh, potrka na vrata in v gospodarski sektor brezposelnost. In to je primer del, tu je primer del, o katerem je govorila gospa eh, eh Beres. Ta jerska podjetja, eh, to jersko podjetje podjetje, ki dela. Uh, torej, ki se nahaja v sektorju industrije, proizvodnje, računalnikov. Eh, na eni strani torej podjetje, postavitev podjetja oziroma tovarne na polskem, in eh, s pričo delovanja trga in tudi večjega popraševanja po računalnikih, eh, potem pride eh, do zmanjšanja enotnosti irske proizvodnje. Izbira lokacije oziroma proizvodnje med obema lokacijama pa ravno predstavlja to težavo, s katero se moramo soočiti, ko gre za irske zaposlene. V naši delovni skupini za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji smo želeli o preučitvi vsakega primera zahtevati, da je komisija še posebej budna pri uporabi pomoči, ki se dodeljuje vsake od teh enot, bodi si na evropski ravni, bodi si na ravni regionalnih pomoči. Namreč ne smemo dopustiti, da je ta evropska podporna politika, in pomoč, eh, eh, da se napačno uporablja in da se vrne zaposlenim kot bumerang. Potrebujemo več eh, budnosti že pri samem vrhu v izogib problemov za zaposlene. Najlepša hvala. Naslednji je za minuto in pol. Prosim, povdarjam, minuta in pol, imamo še dosti na dnevnem redu. Kelly the mid west of ireland and especially limerick tipperary and north kerry experienced an economic trauma never seen before. objava več eh, kot eh, izgube več kot dva tisoč delovnih mest eh, Eh, vse to eh, pravzaprav je zauzelo eh, zgodovinske, zgodovinske razsežnosti. Gre tudi za ekonomsko ranljivost v tej regiji. In ko bomo glasovali jutri, bo šlo za to, da moramo imeti na umu, da gre za pomoč ljudem, zelo velikemu številu ljudi. Potrebno je omogočiti prekvalifikacijo delavcev, in eh, ostalo. In eh, dejstvo, da eh, so tu tudi različni predstavniki, pomembni predstavniki, samo opozarjajo na pomen tega Evropskega sklada in zako je ta tako dobrodošel. Vendar kolegi povdarjajo, da zaenkrat smo šele na pol poti. In zato pozivam našega lokalnega ministra za podjetja, gospoda Koflina, da uh, pos, osebno eh, eh, poseže eh, v to dogajanje, kajti menimo, da ne bomo nikoli več imeli take priložnosti in zato vas pozivam, gospod minister, da tako ravnate. In tudi, da se podpre da se podpre vse te zahteve oziroma uloge, ki se nanašajo na primer tovarne del. Hvala lepa, gospod Kelly gospa Marjan Harkin eno minuto. Hvala. Torej, moj prvi komentar je, da gre za resničen izraz solidarnosti eh, med državami članicami in evropskimi državljani. In eh, tisti v delu, ki so izgubili delo, sedaj lahko začno spet načrtovati za prihodnost. Eh, in kolega je povedal, da je pomembno zagotoviti, da vsakršni, vsakršno šolanje in vse, kar se predvidi v ta namen, mora biti prilagojeno potrebam nam in to je jasni cilj vsakašne pomoči. Na koncu želim povedati in tudi eh, pozitivno oceniti eh, ulogo parlamenta eh, in eh, nismo naredili iz zaposlenih talce, talce in smo to podprli. Zagotoviti pa moramo, gospod komisar, da eh, ima Evropska unija dosledno politiko, politiko in, eh, gre, eh, in namen tega ni, da se povečuje dodana vrednost podjetij, temveč da se pomaga zaposlenim. Hvala. Naslednji je gospa Marija Kornelisen. Prošnja Irske, da pridobi denar iz tega sklada, je prošnja, ki je pokazala, da pride do zmešnjave, če eno podjetje v neki državi zapre svoj obrat, v drugi pa ga odpre. To, eh, ampak eh, tovarna del je pred nekaj leti dobila državne subvencije, da je tam odprla svojo tovarno, zdaj pa je enostavno tu zaprla, zdaj pa zopet z državno pomočjo odpira obrat na Poljskem. V mestnem času pa eh, delavcem, presežnim delavcem ne plačuje nadomestila podjetje, temveč zahtevajo denar iz Evropskega sklada za prilagoditev eh, globalizacije. In mislim, da eh, to ni prav, da so koliko eh, delavcev je, zde, koliko novih delovnih mest so ustvarili z tem denarjem, eh, ki ga je tako država kot tudi Evropska unija vložila v to podjetje. Zdaj je vprašanje, ali bomo lahko eh, z državami članicami poskrbeli za to, da bo sklad za globalizacijo pomoč delavcem, ne pa konec koncev samo e, obratom oziroma tovarnam. Najlepša hvala. Naslednja eh, gospa Figueredo. Ena minuta, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mi vedno pravimo, da evropska politika v zvezi z selitvijo podjetij je nekaj, kar je treba predelati. E, tu obstaja samo ena možnost za delavce, ki so postali presežni zaradi globalizacije. E, potrebno je spremeniti politiko. E, delavci nimajo nobenih pravic. Mi smo mnenja, da je pomembno, da vključimo tudi druge politike. Irski delavci pa njih ne smemo dvakrat kaznovati zaradi eh, podjetja, ki je eh, delal dumping, ki je hotel samo zaslužiti in eh, vodil takšno politiko. Torej hoče tu zapreti eh, podjetje, na polskem pa je odprl novo podjetje. Eh, kar zadeva prihodnost, pa bi hoteli, da se natančno preveri vse politične ukrepe. Potrebno je izvesti natančno finančen nadzor eh, eh, dajanja teh eh, sredstev iz sklada in mora biti to povezano tudi z ustvarjanjem delovnih mest. Najlepša hvala, gospod Keli. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej želim predstaviti svoje mnenje temu parlamentu in spregovoriti o brezposelnih. Menim, da je potrebno pomagati delavcem dela, zato bi se zahvalil komisiji in vsem ostalim, Marjan Harkin, Brajanju Kravljo, pa tudi Kolno eh, Balko se želim zahvaliti za to, da so dali pobudo za to pomoč. Komisija je opravila dve pomembni spremembi in sicer je zmanjšala eh, financiranje 50-50, Tako da komisija sedaj prispeva 65 odstotkov, pa tudi številke je zmanjšalo z 1000 na 500, kar pomeni, da bodo ljudje dobili ta sredstva prej. Bi pa rad dodal samo dvoje in sicer prvič. Dvoletno obdobje bi morali podaljšati na triletno obdobje, kajti nekateri ljudje se bodo upisali v diplomski študij, ki traja tri leta. In Pri tem je treba povedati tudi to, da so ljudje kot prvo zelo hvaležni za to, kar se je zgodilo. Dobili so upanje na mesto obupa, solidarnost na mesto izolacije. Ta sredstva bodo zelo dobro porabljena in pripričan sem, da bodo to najboljša sredstva, kar jih je Evropska komisija kdajkoli dodelila. Najlepša hvala, gospod Keli. Eh, Frederik Derden, minuto in pol monsieur le président monsieur le Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, eh, spoštovani kolegice in kolegi. Eh, več eh, tega je bilo povedano, vendar naj povem v zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev globalizacije. Želim povedati naslednje omogoča nam, da se soočamo z eh, težkimi trenutki, v kateri smo se znašli. Eh, Belgijo eh, se je tudi, torej primer Belgije se je pozdravilo. In ta uspeh tudi kaže na težke probleme, Eh, ki obstajajo na tem področju v Evropi. Na drugi strani se govori tudi o konceptu pomoči, ki je lahko tudi eh, sporen, naprimer v eh, primeru tega, torej v irskem primeru in uporabe v tem primeru. In, če tudi, eh, naprimer, je spričo ritma plačil eh, tega eh, sklada, ki mogoče ni tak, kot bi si želeli, pa je pomembno, da se to uporablja. In moram reči, da tu lahko opažamo tudi, da Eh, prihaja do več odprtosti in po drugi strani je potrebno tu upoštevati tudi eh, druge sklade, zato da niso samo strukturni skladi in socialni sklad tisti, ki se uporabljajo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Derden. Vidim, da gospoda Hendla ni, zato prehajamo takoj na gospoda Beleta, minuto in pol. Thanks very much, uh, Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Korte eh, strukturele kanttekening bij de strukturele werking van het. Naj povem, da imajo ta sredstva tudi strukturno plat in s tem v zvezi se mi zdi, da smo imeli veliko srečo glede osnutka besedila, o katerem bomo glasovali jutri. Vendar pa je vse vedno lahko še boljše. Zdi se, da so postopki hm, nekoliko predolgi. Ta sredstva želijo zagotoviti, da bodo ljudje lahko prehajali na nova delovna mesta oziroma hm, da bodo lahko izboljšali svoj položaj. In dejstvo je, da je hm, mnogo od teh rešitev samo začasnih in zdi se, da ta sklad ni dovolj prožen. Če izgubite svoje delovno mesto, se vam lahko zgodi tudi, da do pomoči ne boste upravičeni. In to se je včasih tudi zgodilo ljudje, ki so ostali na obrobju, zato se moramo vprašati, zakaj se pomoč vedno ne obnese. Potrebujemo rešitev potrebujemo hitrejši pristop in poiskati moramo tudi različne formule, s katerimi bomo lahko delali bolj učinkovito v prihodnjih tednih. Hvala lepa, gospod Belet. Zdaj pa minuto in pol, gospod Markus Piper. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. Sklad za globi, priglagoditev globalizaciji pomaga ljudem, to je socialna stran Evrope, to je dobra stran. Komisija pa je e, preverila zahtevo dela na Polske. 54 milijonov so Poljaki dali na voljo. Zdaj se pa tu postavlja vprašanje, ali se moramo dejansko v Evropi eh, konkurirati z denarjem davkoplačevalcev. Ne, ne bi smeli plačevati tega denarja eh, če pride do selitve podjetij. In pa zdaj še eno vprašanje neposredno komisiji. Ali v teh 54 milijonih evropolskega denarja je tudi denar iz evropskih strukturnih skladov? Zakaj, gospod komisar, nismo slišali nobenega jasnega stališča komisije? Komisijo pozivam, da dejansko opravijo svojo nalogo nadzora, da to jih vzamejo resno. Kaj ti, Če pride do selitev podjetij znotraj Evrope, zato ne bi smeli dajati na voljo denarja. Vi e, ste danes rekli, da niste neposredno preverili, eh, zakaj gre, temveč da verjamete poročilu Špolske. E, eh, moralo bi biti vse dosti bolj pregledno in vsaka subvencija iz tega sklada bi morala biti jasna. E, ker če bomo to dosegli, potem bomo tudi verjeli v evropske strukture ure. Hvala lepa. Hvala, gospod Piper. Naslednjih pet minut postopek Catch the Eye, gospod Ulrich prvi. Jól emlékszem arra, amikor ezt a globalizációs alapot lé... Hvala, gospod predsedujoči. Jaz se spomnim, ko je bil ta sklad ustanovljen. Že takrat smo vodili razprave, ali je dobro, ali ni dobro. Če denar iz sklada za prilagoditev globalizacije namenjamo pomoči za pomoč ljudem, da bi jih zopet vrnili na trg dela. E, ampak po drugi strani tako olajšujemo pravzaprav položaj tovarn. E, del je zanimiv zato, ker je ta denar pravzaprav ena pobuda za podjetje del. Del je dobil denar, zdaj je preselil podjetje in tudi eh, zmanjšal število delovnih mest. Evropski denar se ne kontrolira dovolj, kar zadeva strukturne sklade, konkurenčnost, mislim, da ne bi smeli nadaljevati tako, kot smo delali do sedaj. E, to je pravzaprav tudi v nasprotju z ciljem, ki smo ga imeli pred očmi, ko smo ta sklad ustanovili. Jaz mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se evropski denar usklajuje tako, da ne pride e, do takšnih moten, kot smo jih bili priča sedaj. Naslednji. Ti, ti kao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 V našem primeru, naprimer, je prišlo do eh, močnih eh, vplivov in zato so sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji eh, kratkoročen način reševanja teh problemov. Želimo pozoriti, da je potrebno investirati tudi v težko industrijo zato, da bi eh, ta industrijska panika bila mal, mal, povzročila manj onesnaženja. Hvala. Najlepša hvala. Ena minuta, gospod Brauli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podobno kot kolegi se želim tudi sam zahvaliti komisarju in poročevalcu za delo, ki je bilo opravljeno. Januarja smo se že sestali za to, da bi začeli s prizadevanji za globalizacijski sklad za delavce v delu. To jasno kaže, kako mi na ravni Evropske unije spoštujemo načelo, da je treba najprej spoštovati ljudi. Ljudje morajo biti v središču naših politik. Zagotoviti moramo, da bodo njihova življenja zaščitena in ko zaidejo v težave, se mora EU hitro odzvati. Želim se osebno zahvaliti komisarju za aktivno angažiranje, ne samo v parlamentu in eh, z menoj, ampak tudi, ker je šel v Limerik in se srečal z delavci. Tudi, kar zadeva druga vprašanja, želim povedati, da je globalizacijski sklad pozitivna plat Evropske unije in zato ga moramo spodbujati. Saj veste, kako pravi pregovor, da če nekomu date ribo, ga boste nahranili za en dan, če ga naučite, kako loviti ribe, ga boste nahranili za celo življenje. In za to gre. Najlepša hvala, gospod Kravli. Gospa Šriter. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hotela bi se še enkrat povrniti na drugi statement komisarja Špidlerja. On je rekel, da ne mora vplivati na odločitve podjetja. To ne drži. Mi vplivamo na odločitve podjetij s tem, da plačujemo subvencije, s tem, da plačujemo iz evropskih strukturnih skladov. Zaradi tega je parlament takrat, ko je šlo za pogajanje eh, v zvezi z tem, eh, razpravljala tudi vprašanje selitve podjetja. Ampak nažalost je parlament parlament popustil tudi z glasovi EPP-ja. Eh, e In napisali smo pet let v to uredbo, kar pa ne zadostuje, če pogledamo, kakšna je velikost te subvencije. Mi smo bili edini, ki smo rekli, da se potrebujemo najmanj deset let v tej uredbi, eh, v tem delu, gospod, ki ga je gospod komisar eh, citiral, da se vrne. Jaz moram reči, da ta primer kaže, da so zeleni imeli prav. Najlepša hvala imamo še čas za dva govornika, naj gospa Beres in pa gospa Spidleska kot prva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija se s tem skladom sooča s strukturnimi težavami v globalnem gospodarstvu. Dejstvo je, da z doslednim ukrepanjem lahko zagotovimo ustrezen odziv na globalizacijo. Ne smemo pozabiti na tekstilno industrijo v Belgiji in na delavce pri delu, ki bodo dobili možnost poiskati si novo delovno mesto. Prav tako moramo pomagati razvoju podjetij in tudi zaposlitvam, ki ustvarjajo nova delovna mesta. To je del nove socialne politike. Dejstvo, da je del poiskal državo z nižjimi stroški dela in dejstvo, da so našli Polsko in mesto Loč, to kaže, da smo se sedaj eh, znašli v situaciji, ko bomo ustvarili 2000 novih delovnih mest v tej regiji. Eh,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 Hvala, gospod predsedujoči. Naj pomirim gospoda Krolija, dragega kolega, da nobeno člano odbora ni osporaval koristno sklada, eh, vendar govorilo se je samo o optimizaciji tudi na predlogih komisarja, ki nam je pre povedal prej, da se je potrebno izogniti neke vrste trgovanju z subvencijami. In eh, danes se torej soočimo, soočamo s tem problemom. In Eh, naslednik bo eh, moral eh, se lotiti tega dosjeja in dobro bi bilo videti, kaj mu boste povedali, kaj ti v primeru dela je dejansko lahko prepoznamo določeno tveganje drugačne uporabe oziroma preusmerjanja sredstev, evropskih sredstev. Hvala. Najlepša hvala. Gospod komisar Špidla ima besedo. In potem še gospod Böge. Gospod Špidla, izvolite. Dame in panove. Dame in gospodje. Mislim, da lahko povzamem to razpravo v osnovi z dvema vrsticama. Kot prvo, Naj povem to, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji deluje ustrezno, da pa obstajajo nekateri razlogi, zaradi katerih lahko razdeljevanje sredstev še optimiziramo. Omenjena je bila časovnica. Mislim, da smo to vprašanje že premustili. Države članice se lahko sedaj odzivajo takoj in pokrijajo stroške. To je vprašanje, o katerem se lahko še pogovarjamo in še naprej iščemo rešitve. Potem je tukaj še vprašanje vzpostavitve posebne proračunske postavke za ta sklad. Ko smo ustanavljali sklad, to ni bilo možno. Kljub temu pa je sklad bil ustanovljen in tudi ustrezno deluje. Po mojem mnenju moramo postavljati vsa relevantna vprašanja za to, da bomo lahko poiskali po možnosti boljše rešitve, kot pa so tiste, ki smo jih uspeli poiskati do sedaj. Vendar pa vse to skupaj ne postavlja pod vprašaj dosežkov v okviru tega sklada. Potem druga stvar, ki jo je vredno omeniti v tej razpravi, se tiče selitve proizvodnje. Potem tudi pridobivanja subvencij in dotaknili ste se tudi drugih vprašanj, ki so zelo zapletena. Prav je, da se o teh vprašanjih pogovarjamo. In sicer na podlagi zelo poglobljenega razumevanja dejstev. Sam bi rad omenil nekatera dejstva, ki se tičejo predvsem primera del. Dejstva, ki so povezana tudi z nekaterimi našimi razpravami in razmišljanji v tej razpravi. Kot prvo želim omeniti, da so stroški dela po OECD-ju na enoto proizvodnje, torej ti stroški so na Poljskem veliko višji kot na Irskem. Stroški dela, torej na Poljskem, niso nižji kot na Irskem, pač pa višji. To je nekaj, kar je treba vedeti jednání v komplexních Zelo enostavno je zadeve poenostavljati in kar tako na počes primerjati dve situacije, ampak poznati je treba konkretna dejstva. Zato moramo naše razmišljanje v določenih vidikih še bolj poglobiti. In potem je tukaj vprašanje dela samega. Res je, da je del začel v Limeriku s proizvodnjo leta 1991, se pravi pred 18 leti. Drži tudi, da dosedaj ni bilo nobenih poročil o tem, da bi bil del že kadarkoli prejel kakšne subvencije ali sredstva. Vem, da je Del bil deležen sredstev v 90-ih letih, ampak iz drugih skladov, iz regionalnega sklada, ker takrat pač um, so bile metode dodeljevanja sredstev drugačne. Teh informacij danes nimamo. Odločitev o selitvi proizvodnje v loč je bila sprejeta v okviru podjetja Dell leta 2007. Res je tudi, da sredstva, poljska sredstva, priglašena kot državna pomoč, so bila priglašena decembra 2007. Torej, to niso sredstva iz strukturnih skladov. V tem primeru, in čeprav to morda ne drži za vse primere, pa je v tem primeru velja, govorimo o 50 milijonih evrov, smo ta primer zelo pozorno proučili in proučili tudi vpliv na trg dela. Zaključek komisije je bil, da pri teh dveh operacijah, kjer imamo tako veliko časovno vrzel, ne moremo reči, da gre za povezani operaciji. Vendar pa to še ne pomeni, da se ne smemo vedno znova pogovarjati o vprašanjih, ki se tičejo evropskih proračunskih sredstev in seveda si moramo prizadevati za večjo proračunsko skladnost. V tem primeru je bil primer del dobro sprožilo Veseli me, da smo imeli to razpravo in pričakujem, da bomo imeli podobne razprave tudi v prihodnje. Hvala lepa, dame in gospodje, za vaše prispevke in hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da skupaj z vami razmišljam o vprašanjih, ki se tičejo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Ob zaključku bi rad omenil, da pri mnogih naših politikah obstaja tveganje, da sredstva ne bodo porabljena najbolj namensko. To je že ugrajeno tveganje pri mnogih naših politikah in to tveganje bo vedno ostalo. Na nas je zato, da se tega zavedamo in da imamo dovolj poguma, da nekatera že uveljavljena načela ponovno proučimo, kadarkoli najdemo bolj inteligentne rešitve in ko uspemo poiskati tudi političen dogovor. Takrat je treba narediti korak v pravo smer in spremeniti postopke. Najlepša hvala, gospod komisar. Na koncu pa ima besedo gospod Böge. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, hotel bi ponoviti, da ravno v sodelovanju med eh, odborom eh, za proračun in odborom za zaposlovanje smo se trudili, da. Eh, stvari postavimo na svoje mesto. Um, ustanovljena je bila tudi posebna delovna skupina in v interesu prizadetih delavcev smo hoteli stvar čim prej rešiti, tako da bi sredstva lahko čim prej dobili na voljo. Drugič bi hotel povedati, da v fazi preverjanja finančnega okvira in novih inštrumentov bomo preverili tudi uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, eh, glede na učinek, eh, glede na upravljanje in tudi glede na eh, povezanost državne in pa evropske ravni v zvezi z subvencijami. Morali bomo pogledati, ali obstaja tudi še možnost, da se optimalizira tudi sodelovanje z drugimi evropskimi inštrumenti. Kar zadeva vire financiranja, gospod komisar, ste tehnično gledano, to je bilo to, kar ste povedali prav. E, ampak ob koncu bi že hotel reči, da bi moralo to, kar smo se dogovorili, preiti tudi v prakso. Kaj ti ne more biti, da zaradi eh, po, eh, premalo kontrole, zaradi težav pri kontroliranju, eh, je možno te sklade izkoriščati drugače, kot je bilo predvideno. In mm, Potem se pojavljajo vedno neki dodatni programi, ki jih je potrebno tudi eh, financirati kar ste rekli eh, glede pravne eh, strani, to je v redu, mislim, tu obstajajo eh, problemi z selitvijo proizvodnje, tudi Nokia, ki je preselila v Romunsko in tako dalje, Romunijo in tako dalje. Vendar je potrebno tudi sodelovanje med komisijo in državami članicami. Včasih pa se mi zdi, da je tu situacija podobna kot pri nadzoru Eh, ribiških kvot, eh, da si eh, mm, obveznosti potiskajo drug drugemu, da torej nihče noče prevzeti odgovornosti. Vendar moramo ustrajati na tem, da komisija v skladu z pravili, ki smo jih sklenili 2007, tudi deluje. In eh, ob koncu pa prošna vam vsem, da jutri glasujete za ta sklad. Vitat. Hvala lepa, gospod Böge. S tem zaključujemo to razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu, dame in gospodje, je vprašanje za ustni odgovor in sicer glede stanja v zvezi z območjem proste trgovine Euromet 2010. Pozdravljam komisarja Tajanja.